Dear colleagues, welcome. Poštovane kolegice in kolegi, dobrodošli na sestanku IMKA. Začenjamo s potrditvijo dnevnega reda. Naj vam povem, da bo glasovanje o poročilu MICI o zasebnih družbah z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom, da je bilo to preloženo. Kdo govarja ne, potem gremo naprej. Sedaj pa sporočila predsedujoče. Nimamo še končne odločitve DSM, o katerem smo govorili v Imko. In ko bi naj odigral vodilno vlogo na tem področju, v sodelovanju z drugimi odbori po 55. členu, 54. se popravlja predsedojoča. Naj vas tudi spomnim, da se sestanek prenaša po spletu. Potem pa še nekaj. Imamo tudi aplikacijo e-meeting na naslovu http://europar.europa.eu, pošiljnica e-meeting. To je na voljo vsem poslancem, poslankam IMK, asistentom, političnim skupinam, da lahko torej to uporabljajo na tablici ali prenosnem računalniku. In potem imamo tudi 460 našega glasila, newsletter, to je na voljo za tiste, ki ste vključeni v delo ali pa za tiste, ki želite spremljati naše delo. Tako, sedaj pa potrditev zapisnika sestanka po sestanku 26. 22. junija popovdne, če ne bo govora, bo zapisnik poterjen. Tako sedaj pa najnovejše o trialogih. Imamo poročilo o žičniških napravah, o osebni zaščitni opremi in plinskih napravah. To je uredba. Morda bi poročevalec Antonijo Lopes iz Turis želel kaj povedati. Prosim. Hvala, predsednik. Um, queridos colegas, el Spoštovani kolegi, torej prejšnjega junija smo imeli tehnični sestanek, torej zadnji eh, trialog, torej ti trije tehnični sestanki so privedli do pozitivnega rezultata, torej delali so skupaj, smo, smo skupaj, torej vse eh, skupine, torej eh, znotraj imka in eh, Zlasti se zahvaljujem predsednici našega odbora za ulogo, ki jo je odigrala pri tem trialogu. Torej, pogajanja so bila uspešna, dosegli smo eh, več informacij za potrošnike, še ukrepitev informacij v na spletnih eh, straneh eh, za proizvajalce in na to načelo tehnološke neutralnosti, ki omogoča tudi lojalno konkurenčnost. Na to še novo uvodno izjavo glede sankcij in pa člen o sankcijah, ki je sedaj bolj eh, dorečen in ki okrepi tudi to uredbo. In na koncu naj počrtam še to, da smo se ukvarjali tudi z vprašanjem zgodovinskih interesov držav članic, torej zlasti, kar, kar se tiče eh, kulturne dediščine, nacionalne kulturne dediščine, turističnih krajev in eh, spomenikov in tako dalje. Torej, eh, za vse to velja, da so države članice pristojne za kategorizacijo teh objektov. Tu bi se želel zahvaliti poročevalcem, zlasti Lucy Anderson, ki je zelo veliko prispevala k eh, temu poročilu, pa tudi Pascalu Duranu in drugim. Zlasti eh, se sta bila v naši skupini eh, aktivna Astrid in Sebastian, torej pri pripravi tega poročila ki je bilo tehnično in tehnološko zelo zapleteno, ampak mislim, da smo prišli do dobrih rezultatov in hvala lepa vsem za vašo udeležbo. Uh, hvala lepa. Lopes Istori, sedaj pa Katrin Staler, vi ste poročevalka o plinskih napravah. Morda še vi nekaj informacij v trialogu, prosim. Hvala lepa, predsedoča. Prejšnji teden smo imeli skupni sestanek, kar se tiče osebne zaščitne opreme in plinskih naprav. In tako je bilo, da smo veliko govorili o zaščitni osebni opremi, nismo pa nič govorili o plinskih napravah. Mislim, da pri zaščitni opremi smo dosegli napredek, nekaj vprašanje še, ki jih moramo razrešiti. Sveda nisem poročeval, ker sem samo predsedovala trialogu in upam, da bomo dosegli dogovor tudi o plinskih napravah. Nekaj točke, ki jih moramo še dodelati. Napredek je bil dosežen in če se ne motim, bo sedaj pod luksemburškim predsedstvom se delo nadaljevalo. Upamo, da bomo kar se da hitro razrešili še pereča vprašanja na obeh področjih, tako osebne zaščitno preme, kot tudi plinskih naprav. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo kaj povedati o trialogih? Ne? Prav. sporočilo. Mene vrednosti emisij in homologacija za motore z notranjim izgrevanjem za necestno mobilno mehanizacijo. Poročavka še ni, tako da bomo morali malo počakati. Ali pa se premaknemo na naslednjo poročilo? Okay. Okay. Uh, then we, we go to the opinion emission limits for combustion engines, non-road mobile machinery, and maybe prehajamo na poročilo mene vrednosti emisij. Morda Andreas, prosim. Eh. Hvala lepa. Želel sem povedati nekaj kot poročevalce za naslednjo točko, ker te poročevalke še ni. Nakratko o trialogu o energetski varnosti. To je tudi zanimivo za nas, vendar pa ustavite me, če bom predolg, ker se bo potem torej vrnila poročevalka. Naj vas torej obvestim o sledečem. V Strasburgu smo imeli sestanek s poročevalci v Senci, kjer smo se dogovorili o tem, da glede na veliko nevarnosti, veliko kibernetskih napadov na evropska podjetja. Danes je bila napadena letalska družba LOT, da torej moramo tukaj nekaj storiti. Moramo biti odločni, tudi kar se tiče zakonodaje, ki smo jo že sprejeli v prejšnjem mandatu. Torej bi s potrebnim potrpljenjem se zahvalil poročevalcem v senci za podporo, za potrpljenje, za pogajanje s svetom, ki nas vodi v smer, da bomo resnično uspeli ustvariti pravi okvir za to, da bodo kibernetski napadi v EU nekaj, proti čemu se bomo lahko uprli z enotnim pravnim okvirjem. In bomo lahko zagotovili, da bomo v samo nekaj mesecih v vseh državah članicah Evropske unije imeli ustrezno pripravljenost na obrambo kritične infrastrukture. Potem je še nekaj odprtih vprašanj tudi, kako se bodo države članice izmenjevale informacije in ukoliko bi spletne platforme lahko zajeli v področje uporabe direktive. Vendar pa gre za to, da bi torej želeli zavarovati kritično infrastrukturo in da izpolnijo vse, kar je predvideno v zakonodaji nekaj bo še potrebno postoriti, vendar pa latijsko predsedstvo se dobro pogaja, tako da upam, da bomo dosegli prvi preboj, če tudi ne bomo dosegli popolnega političnega soglasja v trialogu naslednji teden. Toliko o tem. Hvala lepa. Much, Andreas, Hvala lepa, Andreas, za to, da ste spregovorili o kibernetski varnosti. Kar se tiče mejnih vrednosti emisij in homologacije za motore z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo, želite spregovoriti imeno ELS? Ne, gospod pa niste zdravje želel. To storite, torej pa da ga ne vidim, bom pa preveril. Samo trenutek. Ja, ste. Prav? Potem pa mislim, da bo dobila besedo, kar počaka v senci gospod Grepini. Naj vas spomnim, da govorimo o kompromisnih predlogih sprememb, 35 jih je, ki jih je bilo vloženih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 Kar se mene tiče, nam kompromisni predlogi omogočajo, da pridemo do konsenza. To mnenje je res eh, dobro in temelji na poročilu, ki je tehnično, ampak zelo pomembno. Torej, to je pomembno za zagotavljanje konkurenčnosti na trgu, pa tudi varstvo potrošnika in zaščito okolja. Se pravi, to so bili tri cilji, ki jih je želelo to poročilo doseči svojimi predlogi sprememb sem želela eh, zaščititi tudi proizvajalce v Evropski uniji. Torej, želeli smo, da uvoženi motori izpolnjujejo enake kriterije, kajti samo na ta način lahko zaščitimo evropsko proizvodnjo in preprečimo, da bi nenadzorovani proizvodi vstopali v Evropsko unijo, kajti to bi samo izpodkopalo evropsko industrijo, poleg tega pa bi to lahko vodilo tudi v nesreče in ogrozilo potrošnike. Prav tako pa ima to tudi lahko učinek na okolje. Torej, prepričana sem, da smo dosegli uh, dobro sintezo med eh, različnimi predlogi sprememb eh, poročevalca in pa poročevalcem v senci in upam, da eh, bo poročilo sprejeto in imelo tudi dobre pozitivne učinke. Marija, the... Hvala lepa, Marija. Sedaj po imenu EKR. Danila Danto. Then... Hvala lepa. Naj izpostavim to, kar je dejala gospa Veropini, da smo res dobro sodelovali in rad bi se zahvalil za sodelovanje s poročevalcem. Mislim, da smo pripravili dobre kompromisne predloge spremembe. Kar se moje skupine tiče, sem vesel, da je moj predlog spremembe številka 48, ki lahko dajo nadomestne motorje pred primjanjem 2012 vključeno v predlog spremembe, s tem se zadovoljim. Potem pa še eno vprašanje, ki je bilo prav posebnega pomena za mojo skupino in spet bi se rad zahvalil poročevalcev in poročevalcem v Senci za to, da so sprejeli naše pomisleke, kar se tiče prehodnih obdobij za nadomestitev motorjev. Mislim, da smo pripravili dober kompromis na tem področju. 18 mesecev bo prehodno obdobje, tako predvideva kompromis. Prav tako pa bomo zrcalili trenutno zakonodajo, kar se tiče javnih naročil na železniškem trgu in bomo to potem prilagodili sedajni zakonodaji. To pa bo potem v ustnem progu spremembe, ki sem ga že podal imenu skupine EKR, zato da bi zagotovili, da bo ta kompromis deloval. Torej, ne glede na direktivo iz leta 2009 in uredbo iz 2014. To bomo dodali prilogo spremembe 19. Zato, da bo torej to v skladu s pravili o javnem naročanju na železniškem področju. Mislim, da smo dosegli dogovor glede tega in moja skupina je zadovoljna, tako da lahko to podpremo. Hvala lepa. Še Daniel. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu Ajde, gospa Haranzova, prosim. Like... Hvala lepa najprej bi se rada opravičila v imenu kolege, ki ga danes eh, ni tukaj in na kratko bom predstavila pripombe. Razprave so bile dobre in poročevalce je pripravil dobre kompromisne preloge. Kar se tiče nadomestnih motorjev in prehodnega obdobja, smo imeli nekaj pomislekov, vendar pa večino stvari smo uredili, zato lahko podpremo kompromis. Kar se tiče Alde, bi se rada zahvalila za dobro delo, tako poročevalcu, kot tudi poročevalcem v senci. Hvala lepa, predsedoča. Hvala lepa, še kdo kakšna pripomba? Druge politične skupine? Ne, torej zdi se, da to mnenje ni kontroverzno. 23. junija jutri bomo glasovali v našem odboru. 15. 16. julija pa v odboru Invi na plenarnem zasedanju pa še ne vemo, kdaj to bo. Tako, sedaj pa poročilo na lastno pobudo. Poročilo EGP Švica ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga. Poročevalec je Andreas Švab. Poravnavali bomo predloge sprememb. 67 jih je. Marija? Želi začeti v imenu socialistov? Very much, multumes, mult. Uh, da, ama vut uh, Eu cred că... Ia, dobro. Mislim, da sem imela res srečo, kajti tudi z Andrejasom Švabom sva zelo dobro sodelovala. To poročilo je zelo dobro strukturirano, to je uravnoteženo, izčrpno besedilo, dobro besedilo in ni bilo veliko dodati. Želela sem zlasti konsolidirati socialno razsežnost, torej v tem poročilu, kar se tiče prostega gibanja delavcev. Z Andrejem sva se o tem pogovarjala in se strinjala, da odnos med Švico in Evropsko unijo mora predvideti tudi to razsežnost. Prav tako pa sem želela, zagotoviti tudi načelo pravičnosti in eh, recipročnosti med eh, Evropsko unijo in Švico. Torej, tu gre zopet za poročilo, kjer nismo imeli nobenih težav s poročevalcem. Naprimer, eh, v enem od predlogov sprememb govorimo o tem, da se od Švice pričakuje, da spoštuje svoje obveznosti, Eh, skladno z mednarodnimi dogovori. Tu sem ustrajala pri tem, da če Švica te določbe ne bo eh, spoštovala, eh, se to obravnava kot kršenje sporazuma o prostem pretoku oseb in to sem naprimer dodala svojom predlogom spremembe 4. Pri amandmaju 6 sem predlagala, da države članice, države EGP, EGP imajo zelo tesne odnose in ustrajala sem torej pri teh tesnih odnosih, ki morajo zagotavljati tesno sodelovanje med Evropsko unijo in Švico, s tem, da se zagotovi integriteto notranjega trga. Enako velja tudi za to, da je treba zagotoviti lojalno konkurenčnost, pa tudi varstvo delovnih mest. Torej, to je bil moj amandma ena. Glede preostalega pa moram reči, da delo, ki so ga upravili Andrejas in pa poročevalci v Senci, nam zagotavljajo zelo dober dokument, ki bo po mojem mnenju izboljšal odnose med Švico in pa članicami EGP. Hvala lepa, gospa Grapini. Kdo bo imenil EKR? Boste vi? Prosim. Daniel Dalton. Hvala lepa. Vem, da je kolega želel govoriti. In se opravičuje, da ga ni tukaj. Nimam njegovih zabeležk, tako da ne bom povedal točno to, kar bi želel on. Vendar pa moje stališče je sledeče. Najprej je zelo pomembno, da spoštujemo rezultat referenduma v Švici. Švicari so se odločili, imeli so nekaj pomislekov in so svoje stališče jasno oblikovali. Komisija mora to upoštevati, pred zadovoljivo rešitvijo. Švica, Švica nikoli ni bila del, popolnoma del skupnega trga. Dvostranski sporazumi, ki so delovali do sedaj, so podpirali razvoj tako Švice kot EU. Prospetok ljudi je ena temeljnih svoboščin skupnega trga, to je res. Vendar pa ljudje, ki pridejo v državo, morajo biti sposobni tam tudi preživeti. To je tudi ena jasnih pravnih zavez pri prostem pretoku. Mislim tudi, da je ključnega pomena, da ko si ogledamo to vprašanje, da bi prost pretok oseb moral odgovarjati popraševanju in ponudbi na trgu delovne sile, pomankljivosti, ki so v določenih državah članicah in potrebo po delovni sili. Sicer bomo imeli še več težav kot jih vidimo tudi v Združenem kraljestvu, ko prihaja veliko ljudi v določene države. In potem ni več pravega ravnovesja med poprašanjem in ponudbo na trgu delovne sile. Mislim, da si moramo torej pogledati švicarski primer zelo sočutno in jih ne izključevati iz drugih delov skupnega trga, samo zato, ker so se švicari demokratično odločili, da jih skrbi, koliko priseljencev prihaja v njihovo državo. Prospet okoseb, to je pomembno. Za skupni trg to je jasno, vendar pa to je samo eden od sestavnih delov pravnega okvira med EU in Švico v tem trenutku. Hvala lepa. Eh, Daniel. Hvala lepa, Daniel. Sedaj po imenu Alde, spet gospa Haranzova, prosim. Um, hvala lepa. Tudi sama govorim o imenu kolege, imam kolegice, imam njene zabeležke. Najprej hvala lepa poročevalcu za konstruktivno poročilo, to je dobra podlaga za nadaljne razprave. Sedaj pa nekaj pripomp o predlogih sprememb. Strinjamo se s petim predlogom spremembe, kjer izpostavljamo odnos med pogajanji TTIP, ki tečejo in možnimi posledicami tega za države IGP. To je dober element, ki ga lahko dodamo, kar se šestega in sedmega odstavka tiče vprašanja med EU, EGP in EFTO, to moramo razrešiti v tesnem sodelovanju z EU. To je pomemben element, ki ga je potrebno izpostaviti in kolegica upa, da bomo dosegli dogovor glede tega. Potem je nekaj predlogov sprememb, ki spreminjajo odstotek zaostanka pri prenosu zakonodaje. Tukaj v govoru ni samo popraviti, je potrebno te številke. Potem pa 40. predlog spremembe, kar se tiče različnih proizvodov, še prav posebno na kmetijskem področju, ugotovila je, da je še vedno kar nekaj težav, kar se tiče povišanih voznih carin. Nekatero vprašanje smo razrešili, ne pa vseh. Zato si želi ohraniti referenco, vendar pa če ima to še kakšno vprašanje, smo seveda pripravljeni odgovarjati. Torej, v imenu kolegice želim sporočiti, da se veseli razprave s poročevalcem in poročevalci v senci. Hvala lepa, Dita. Še kdo v imenu političnih skupin? Pascal Durand, prosim. Euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, za besedo. Torej, nismo vložili predlogov sprememb, ampak želel bi počrtati zelo dobro opravljeno delo gospoda Šava glede eh, tega vprašanja. In na to bi še nekaj pripomnil. Ključno je, da se išče ravnotežje med obveznostmi ene in druge vrste. Razumem, da nekateri želijo dati prednost nacionalni preferenci, istočasno pa ne moremo imeti vseh koristi notranjega trga, ob tem pa ne spoštovati obveznosti, ki se navezujejo na prost pretok oseb. Torej potrebujemo to ravnotežje in gospod Švab je to v svojem poročilu dosegel. Zato se mu zahvaljujem, čeprav ga ni in mu čestitam za upravljeno delo. To je vse. Hvala. Hvala lepa. Naj vas spomnim, da smo hitrejši, kot je bilo predvideno v razpravi. In zato kolegov, ki bi naj bili tukaj, jih ne moremo kriviti, da jih ni. Pač težko je oceniti, kako dolgo bo razprava trajala. Torej, ne krivimo jih, da jih ni, seveda jim bomo sporočili, kaj se dogaja. Prosim pa upoštevajte, seveda ne moremo načrtovati razprav točno ob določeni uri. Tako, začenjamo z razpravo. Gospa Gepard, prosim. Ähm, Hvala lepa naj se vam zahvalim za zelo dober osnutek, ki predstavlja dobro stališče. Naj tudi sama posem jasno povem nekaj, tudi v imenu naše skupine, Marija je to že omenila, vendar pa tudi gospod Pascal Duron je to omenil. Pripombe glede gospoda Daltona. Da, res je, spoštovati moramo, kako so se odločili državljani Švice tega ne smemo kar tako spregledati. In res je, da je to pomembno. Vendar pa Švica je podpisala določene sporazume z Evropsko unijo. In moramo torej paziti tudi na to, da se bodo teh dogovorov držali. Prost pretok ljudi je ena temeljnih svoboščin. Ne moremo sprejeti, da bi v Švici ali kjerkoli drugje imeli evropejce prvega in drugega razreda. Vsi državljani Evropske unije so polnopravni državljani Evropske unije. Ne moremo sprejeti, da bi nekateri imeli drugačne pravice od drugih. In to je nekaj, kjer ne bomo sprejemali koncesij. To je popolnoma jasno in jasno mora biti, da je prost pretok oseb v Evropski uniji, kar nam je uspelo ustvariti sporozumov tudi z drugimi državami, nekaj, kar je veljavno za vse državljane in ne bomo sprejemali kompromisov, ki gredo popolnoma napačno smer. Much, Mrs... Hvala lepa, gospa Gepard. Sedaj pa Catherine Styler. You, eh... Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa tistim, ki so že podali svoje prispevke. Najprej želim povedati, da je pomembno, da v poročilo govorimo tudi o tem, koliko zakonodaje še ni prenešene v država EFTE. In sem tudi v delegaciji za odnos med EU in EFTA in na nedavnem sestanku, ki smo ga imeli med EU in Švico, sem bila navzoča in želim torej izpostaviti nekaj točk za pojasnilo. Švicari so dejansko glasovali prej za podporo skupnemu trgu. Potem februarja 2014 pa je bil na vrsti ta referendum in so to odločitev spremenili. To je torej posebno spet okoliščin. 50,3 odstotka jih je bilo torej, za to odločitev. In potem morajo torej pripraviti zakonodajo, ko bo potem leta 2017 prišlo do diskriminacije državljanov Evropske unije v Švici. 300 tisoč državljanov Evropske unije se vsak dan vozi v Švico na delo iz sosednjih držav Evropske unije. Kaj se bo zgodilo z njihovim statusom v državi, kjer jih je 8 milijonov, jih je 1,3 milijona, torej delavcev iz EU. Kaj se bo torej zgodilo, ko bo ta zakonodaja uveljavljena? To ni nekaj, kar bi samo tako potisnili ob stran. To je pomembno vprašanje za državljane Evropske unije ko so plačevali davke, prispevali k izgradni Švice. Kaj se bo torej zgodilo tem ljudem? To je resno vprašanje, kjer je sporozum bil potrjen na enem od referendumov, potem pa je drug referendum sprejel proti slovno odločitev. Seveda imajo vse te odločitve posledice. In tisti, ki imajo najmanj opravka z imigracijo, so glasovali proti imigrantom. Tisti, ki jih imajo veliko, pa so bili za pa bili bolj pozitivno nastrojeni. Torej, kot so ostali dejani, ta rezultat ima posledice in mislim, da ne moramo tega obravnavati kar z levo roko. Stanek v Cirihu čez nekaj tednov bo zelo pomemben, iščemo rešitve, pomembno pa je, da se pogovorimo o tem ne samo Švico, temveč tudi o dejstvu, da bodo kriteriji skupnega trga uspešno opredeljeni in da bo prenos zakonodaje boljši in da bo prenos zakonodaje skupnega trga bolje izvedena. Torej, to je tehnika toč, ki sem želela omeniti. Hvala lepa. Hvala lepa, Catherine Steiler, še kdo? Potem pa še sama. Za trenutek ne bom več predsedoča. Strinjam se s tem, kar ste dejali. Mislim, da je da so stališča precej podobna. Sveda je potrebno spoštovati referendum, to je jasno, vendar pa potrebno je tudi upoštevati posledice. Ne moramo imeti dvojnih standardov, kar se tiče diskriminacije evropskih državljanov. Prav tako ne smemo imeti dvojnih standardov, kar se tiče prostega pretoka oseb. Take izzive imamo tudi znotraj EU. Če bomo sedaj začeli s presedanjem z našimi prijatelji in partnerji v EGP-ju, potem To ne bo dobro. To naj ne bi bilo mogoče. Švicarskim veleposlanikom organi in predstavniki smo imeli tudi dobro predstavitev na to temo. Torej, ne moramo biti partnerji, ko prihaja do pravne konvergence na različnih področjih, tudi na skupnem trgu, potem pa se odločimo, da enega elementa ne bo. Seveda želimo imeti tudi Švico z nami na področju krovu, vendar pa ne moremo dovoliti, da bo nekdo spodkopaval eno od naših temeljnih soboščin, ko se že mi sami s tem ukvarjamo. Potrebno se je torej zoprstaviti populizmu, političnim silam, ki jih imamo tudi znotraj Evropske unije in jim ne smemo samo slediti. Upamo, da bomo torej združili sile, pojasnili zadeve in se zauzeli za prospet okoseb upam, da bodo švicarski organi to razumeli in resnično želim pohvaliti Andreja Švaba za dobro upravljeno delo, ko je iskal pravo ravnovesje pri njegovem zelo težkem dosegu. Hvala lepa. Predloge sprememb bomo obravnavali 15. julija, odbor o naše, eh, glasovanje pa bo v našem odboru 16. julija. Tako. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko to je mnenje o zmanjševanju emisij onesnaževalih cestnih vozil. Poročevalka je Roža, Ruža von Tunun Hornstein. Danes bomo obravnavali predloge sprememb. Pristojni odbor je Envi. Poročevalec je Albert Des. 75 predlogov sprememb je bilo vloženih tudi 13 predlogov sprememb v osnotku mnenja in o enem kompromisnem predlogu spremembe smo že govorili na sestanku poročevalcev v Senci. Gospod Švab bo nadomestil gospo Ružo Tun. Lena Andersen je poročevalka v Senci za SND, pa je ni tu, bo kdo drug spregovoril v imenu SND? Evelin, prosim. Eh, es, es war zwar nicht Hvala lepa. Sicer to ni bilo predvideno, ampak mislim, da bo gospa Tun und Hohenstein mi to dovolila. Opravili so dobro delo s porčovacijo senci in mislim, da je vse, kar lahko storimo, da bi poskrbeli za to, da bomo izboljšali kakovo zraka, da bomo bolj ekološki to, da znižamo emisije. To je lahko zgolj pozitivno. Mislim, da moramo še naprej iti v to smer. Kompromisni predlogi, ki so pred nami, so dobri predlogi. Lahko jih podpremo, več pa v tem trenutku ne moram povedati. Evelin. Hvala lepa, Evelin. Sedaj pa imenujem EKR Daniel Denton. Prosim. And then najprej krok političnih skupin, potem pa še ostali kolegi. Uh, Hvala lepa. Torej, velik pritisk, hiter bom. Kar se nas tiče, pozdravimo veliko elementov v tej spremenjeni uredbi, kar se tiče bremen za proizvajalce vozil. Tukaj želimo to razbremeniti. To je dobro in mislim, da bodo proizvajalci imeli več prožnosti, še prav posebno ko ne bodo imeli dveh različnih homologacij za isti tip vozila. Predlog, da bi potem klasificirani metan tudi kot opovedni plin tudi podpiram. Vseeno pa je to precejšna sprememba in sedaj prihajam do jedra razprave, ki smo imeli med poročati v senci, kako bomo sprejeli odločitve prek delegiranih aktov ali temeljnih aktov, kako bomo to storili. Po našem mnenju, in tukaj smo predvsej odločeni kot skupina, si želimo imeti sledeče. Soodločanje mora določati mejne vrednosti. Ne more o tem odločati komisija prek delegiranih aktov. To je ključno politično vprašanje in o tem morata odločati so zakonodajalca. To je naše stališče. Delegirane akte lahko uporabljamo za spremenjene tehnične postopke, kot so postopki testiranja. To je tehnična stvar in to razumemo. To je lahko prepoščeno komisiji. Nam pa je jasno, da če bomo določili mejne vrednosti, mora to biti storjeno prek postopka soodločanja. Potem še eno ključno vprašanje. To je predmet večine kompromisov. Tukaj gre za merilnike porabe goriva, ki bi naj bili obvezujoči. Mi ne podpiramo obvezujočega pristopa iz veliko razlogov. Najprej strošek. Tisti, ki pravijo, da to ne bo nič stalo, ker so ti merilci že v avtomobilih, v večini avtomobilov, to je morda res, vendar pa to bo strošek vseeno, kajti če bo obvezujoč sistem, bo potrebno spremeniti nekaj tehničnih elementov zato da bodo to lahko vsi izpolnili. In tisti, ki ne bodo izpolnevali teh zahtev, bo moral torej spremeniti sistem, kakorkoli to že bo. Torej, to bo strošek in potem je tudi to težko vprašanje za manjše proizvajalce. In v mojem volilnem kraju je precej. Nimajo računalnikov v avtomobilih. To so manjši proizvajalci, ki delujejo specializirane avtomobile. In zelo me skrbi, vpliv, če bi jih prisilili, da vključijo take števce. Nisem seveda proti števcem porabe goriva, to je dobra zamisel, vendar pa mislim, da je to nekaj časa ne moremo kar tako veljaviti in siliti od proizvajalcev. Naj trg odloči o tem, če si ljudje želijo te števce, potem jih bodo imeli in bodo pripravljeni plačati več. Moja skupina je predvsej odločna, kar se tega vprašanja tiče in zaenkrat drugih skupin še nismo prepričali v naše argumente, vendar pa bomo še poskušali. Hvala lepa. Hvala lepa. Vidim, da ste zelo odločni, kar se tega tiče vaši skupini. Sedaj po imenu Alde. Tita Haranzova, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa za te predloge, ki jih naša skupina žal ne more podpreti. Kot je Daniel dejal pred mano, morda bi števci porabe goriva, ki so obvezujoči, bili koristni, vendar pa to sproža veliko tehničnih vprašanj. Vodna izjava 6b. Tukaj imamo seznam možnih težav. Najprej. Zahteva po stalni vidnosti. Ali to pomeni, da bomo armaturno ploščo morali popolnoma spremeniti, da bomo torej imeli rezultat poleg eh, hitrostomerivca? Kaj pa, če bomo imeli digitalni displej samo na radijski enoti ali na enoti GPS, ali bo potem to potrebno kazati tudi, če bo izključena ta naprava, potem pa dejanska poraba in navedena poraba. Ne vem, če je to res, vendar pa kako bi lahko to popravili, če bi prihajalo do razkoraka. Mislim, da bi potem potrebovali popolnoma nov tehnični standard do kakšne mere in kako bi potem to nadzorovali. In potem še nekaj v britanski smeri. Samo metrični sistem imamo pri FSM-u. Seveda bi bilo dobro, če bi imeli metrični sistem, vendar pa mislim, da to ne bo razumljivo tistim, ki vidijo običajno milje na armaturni plošči. Torej, na splošno me ocena vpliva komisije ne prepriča, da bi to bilo v tem trenutku obvezujoče. Kar se tiče ostanka mnenja, pa ne bom ponavljala očitko, kar se tiče uporabe dirigiranim aktom. Naj izpostavim samo, da mislim, da novi emisijski standardi ne bi smeli biti pripravljeni prek teh aktov. Hvala lepa, tudi jasno stališče. Alde, Pascal Durand, zeleni je vais, je, je vais parler pour les verts. Ja, zelo na kratko v imenu zelenih. Torej, zelo z veseljem vedno prisluhnem Evlin. Zlasti pa me veseli, da ste dali takšno prednost um, ekologiji. Že zato je bilo vredno priti. No, vse ima določen strošek. In malce me moti to, da vedno znova poslušamo o tem, da vzpostavitev novih norm, s katerimi se, s katerimi se odzivamo na podnebne spremembe, medtem ko v resnici je tako, da če ne upoštevamo vsega tega, bodo stroški še veliko višji. In treba je upoštevati obveznosti na področju varstva okolja. Ja, treba je eh, znižati eh, emisije toplogrednih eh, plinov. To je pomembno za zdravje, to je pomembno za naše gospodarstvo, za gospodarstvo Evropske unije. In želel bi si, da bi imeli to razpravo o dejanskih stroških in ne samo o izdatkih, ki bodo išli pač iz teh poskusov znižanja toplogrednih plinov. Seveda to povzroča stroške, ampak naj spomnim samo na to, da OMS, naprimer eh, organ, Svetovna organiz, organizacija za zdravje, um, kaže na to, da um, samo v Franciji imamo 15 tisoč smrtnih žrtev zaradi uh, onesnaženja. Torej, uh, to sem želel spomniti. Treba je najti neko pravo ravnoteže. Ampak seveda pa ne bomo tega rešili čez noč. Paskal, Hvala lepa, Paskal. Gotovo se pripravljajo najnovejše študije in poročila o strošku obvezujočega sistema in kakšen bo vpliv na okolje. Morda je pa kdo kaj našel, sedaj pa Nikola Dante, S in D. Eh, Hvala, predsedujoča. Ehm, čestitamo, eh, ker eh, so bili upoštevani določeni predlogi sprejmem, ki sem jih tudi jaz eh, uložil, z ozirom na enačenje, ki ga najdemo, to, da bi pač morali zajeti metan in tudi vse ostale fosilne goriva. Očitno je, da metan samo deloma onesnažuje, učinek je omejen v moji državi, ampak tudi v drugih državah smo si zelo prizadevali za to, da bi imeli metansko veliko omrežje in sistema, veliko manj onesnaževalnih eh, vozil v primerjavi z obstoječimi, z drugimi vrstami goriva in predvsem zato, ker eh, s tem mnenjem smo izpostavljali enačenje merjanja CO2, eh, kar z metanom in drugimi fosilnimi gorivi ni mogoče storiti. In torej, <clears throat> sicer, V kompromisnih predlogih to je bilo upoštevano in prepričan sem, da seveda metano ne snažuje kot vsa goriva, ampak eno je imeti vozilo, ki a, a, pač ga poganja metan, drugo pa je imeti vozilo, ki uporabljajo druge oblike fosilnih goriv. In to velja toliko bolj za države, kjer na žalost ali na srečo ni a, takega podnebja ki bi omogočala hitro uh, zamenjavo zraka z veliko, naprimer, dežja. In zaradi tega ponavadi eh, v italijanskih mestih, ko po zimi, ko ni eh, veliko dežja, prihaja do zelo visokih stopen onesnaženja to smo uh, skrčili tudi za vrsto politik, ki so bile uh, uvedene za spodbujanje uh, vozil na uh, metan, zato da smo vzpostavili tudi metansko obrežje in če poskušamo enačiti metan z vsemi ostalimi fosilnimi gorivi, mislim, da to ni pravilno. Ne zato, ker ne bi smeli ustrezno vrednotiti odnesnaženja z metanom, ampak ker je to odnesnaženje bistveno manjše v primerjavi z vsemi ostalimi gorivi. Zato um, upam, da bom prav tako zadovoljen, tudi ko bom premal kompromisne predloge, v katerih bom ugotovil, da ste ustrezno upoštevali naše razmišljanja. Hvala lepa, Nikola. Besedo predajam gospe Gebhardt. Ja, Hvala lepa. Najprej, Paskal. Ne samo zeleni, tudi socialdemokrati si želijo imeti čistega okolja. To je jasno. Najprej izpostavim še enkrat tole. Kakovost zraka in emisije so tesno povezane tudi s porabo goriv, goriva v avtomobilu. In iz različnih študij smo izvedeli, da je to, kar je sporočeno strani proizvajalcev, nekaj popolnoma drugega kot je denska poraba. In zato je resnično smiselno poskrbeti za to, da bomo imeli skupne merilne postopke, da bomo imeli primerljive podatke in da potrošnika ne bomo izigravali. In potem drugič, in to vedno govorimo socialdemokrati na vseh področjih, ne samo tu, da potrebujemo oceno vpliva. In ne smemo gledati samo ene strani, potrebujemo splošen, celovit pregled In Paskalo jasno pravim, seveda ne gre samo za to, koliko bo to staro podjetja. Tukaj so stroški tudi za zdravje, zniževanje stroškov v zdravstvu, naprimer, če bo zrak bolj čist, manj bo treba narediti za okolje, če bo okolje lepše in tudi boljša kakovost življenja za ljudi. Bo v tem primeru moramo to vključiti tudi v to oceno vpliva. In to je nekaj, torej, kar manjka na splošno. In vedno znova to ponavljamo. Ne moremo imeti samo ekonomskih kriterijev, ki so pomembni. Potrebno je celovito gledati na to, kaj to, koliko to stane po eni strani in koliko bomo privrčevali po drugi strani za davkoplačevalce ali za kakovo življenja ljudi. Hvala lepa, Evelin. Zdaj pa je na vrsti gospa Grapini. Hvala lepa. To je tema, ki je pritegnila pozornost eh, čisto vseh. Morda eh, naj vas eh, opozorim na še na neko dejstvo, na nek vidik. Bolje je preprečevati, kot pa potem zdraviti kajti preprečevanje je vedno bolj poceni kot pa zdravljenje in torej to preprečevanje z varstvom okolja je pravgotovo ceneje. Potrebno je torej upoštevati eh, te stroške v trenutku X, naprimer, ko bi se lahko posvetili varstvo okolja in hkrati upoštevati, kateri bi bili stroški, če ne bi ničesar storili in eh, ne bi eh, ustrezno zaščitili okolja tudi dolgoročno. Seveda, da določeni preprečevalni ukrepi predpostavljajo določene stroške ampak moramo oceniti potem tudi učinkovitost teh eh, izdatkov. Recimo, da eh, pač eh, želimo imeti neko vozilo, ki naj bo rdeče barve, raje kot zelene, seveda to ne prinese nobene koristi, ampak varstvo okolja pa ima svoje prednosti. To je nekaj absolutno jasnega in če smo na levi ali na desni v političnem spektru, je treba vsekakor izpostaviti, da je življenje naša prednostna naloga in da določene vrste škode so nepopravljene popravljive. Paskal je to zelo jasno povedal. Tukaj gre za življenje, za človekovo življenje, gre za uh, naravne prvine, za ravnovesja, ki jih je težko ponovno spostaviti. Ne vem, kdo je odgovoren za to študijo učinka, ampak uh, ko uh, vsakič, ko uh, nekaj uložim, moram izračunati, koliko bi mu stale, če se ne bi odločil za tisto naložbo z oziroma na okolje. Moramo videti, kaj se bo zgodilo po petih, šestih letih. Thank you, Maria Grappini. Is... Hvala lepa, gospa Grappini. Želi še kdo kaj povedati? Od med kolegi ne, v redu. Potem bomo o tem mnenju glasovali 29. junija, ker a, eh, glasovanje v pristojnem odboru Envi bo, bo 15. julija. Če e, nimamo drugih točk na dnevnem redu po točko razno, mislim, da s tem lahko zaključimo današnjo sejo. Hvala.